Dame in gospodje, preden se lotimo razprave, pa bi vas prosil za trenutek pozornosti. Rad bi vas opozoril na tragičen primer Malale Yousafzai, 14-letna pakistanska deklica, je bila ustreljena v glavo, medtem ko se je peljala z šolskim avtobusom strani Talibanov njen zločin je bil ta, da je zagovarjala šolanje deklic. Dovolite mi, da v njenem imenu in v imenu celotnega parlamenta izrazim ogorčenje nad eh, tem strahopetnim dejanjem. Pakistanske oblasti pozivamo k temu, da naj storilce pripeljejo pred eh, roko pravice in da se vsem otrokom, tudi deklicam, omogoči šolanje. Ta deklica je simbol za 250 milijonov deklic po svetu, ki živijo v revščini in ki nimajo eh, ne dostopa, ne perspektive do spoštovanja temnih pravic, med njimi tudi pravice do izobraževanja. 11. oktober je bil mednarodni dan deklic in ta naj bi izoblikoval zavest o tem, kako pogosto se človekove pravice deklic kršijo po svetu. Naša moralna dožnost je, da jih zaščitimo in da jim zagotovimo boljšo prihodnost. V primeru Malale se prav tako čutim osebno prizadetega, saj imam tudi sam hči. Kako lahko doživimo to, da se 14-letno deklico, ki ne počne nič drugega kot to, da želi v šolo in da se bori za to, da bodo tudi druge deklice v isti državi lahko počele isto, torej gre za neko samoumevnega pravica do šolanja. Kako se lahko zgodi, da so na tem svetu ljudje, ki želijo takšno deklico preprosto ustreliti in tega pogumnega otroka, to 14-letno borko za pravice deklic. Eh, pozdravljam, želim mi čim prejšnjo ozdravitev in upam, da bo inspiracija celi generaciji žensk in deklic v svetu, ki se bodo borile za svoje pravice na tak način. Dame in gospodje, kot veste,